Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserer. Lepo pozdravljeni, pozdravljam vas na zadnji seji odbora za poromet in turizem. Pred poletnim primorom lahko sprememo dnevni red, če ni nobenih ugovorov. Kot vidim, ne. Sprejetje zapisnika seje 15. in 16. junija 2015. Če ni ugovor, lahko sprememo tudi zapisnik. Eh, sedaj pa Evropski energetski uniji naproti in pa tudi na poti k prvemu mednarodnemu podnebnemu sporozumu v Parizu. Uh, Hanna Virkunen in pa Bas Ajkot sta naša pročevalca. Najprej dajem besedo Heni Virkunen. Hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem poročevalcem v senci in pa članom odbora za promet. Dobili smo 56 predlogov sprememb in eh, pripravili smo sedem kompromisnih predlogov sprememb. Dobro smo sodelovali z vsemi skupinami in poročevalci v senci. Hvala vsem za vaš uložek. In eh, kot smo to že večkrat povdarili, je pomembno, da se naš odbor osredotoča na prometna vprašanja. Pripravljamo namreč mnenje za odbor za industrijo in raziskave. Eh, kako se spomnite, eh, odbor ITRE v svoj osnutek poročila ni vključil nobenih omemb prometa, zato smo se na to osredotočali pri naših kompromisih in pa eh, tudi v predlogu sprejem smo se osredotočali na promet. Mm, torej, ta vprašanja so sedaj pokrita tudi v kompromisnih predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pripraviti ta svežen. Upam, da bo naš odbor podprl kompromisne predloge sprememb. Eh, tako zelo hitri ste bili, na vrsti bi bil drugi poročevalec, ampak ker ga še ni v dvorani, bom dal besedo poročevalcem v senci. Teresa Griffin. Uh, thank you, Chair. Hvala. Tukaj sem. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi, zahvaljujem se poročevalcema za njuno delo. Naši, uspeli smo doseči dobre kompromisne predloge sprememb, to bo prineslo dodano vrednost končnemu poročilu v odboru ITRE. Poročilo o energetski uniji je zelo pomemben zakonodajni svežen, ki bo vplival na, naš, eh, na našo energetsko pokrajino v naslednjih letih. Eh, to poročilo bo vplivalo na zaposlovanje, konkurenčnost in pa promet znotraj Evropske unije. Prometni sektor ehm, mora biti vključen v energetski prehod. Promet predstavlja več kot 30 odstotkov naše končne energetske porabe v Evropi in pa 94 odstotkov prometa je odvisnega od naftnih proizvodov. To pomeni, da potrebujemo spremembe in uh, razvoj. Pozdravljam vizijo komisije o vzdržni, nizkooglični energetski uniji eh, in eh, vesela sem, da je poročevalka vključila tudi omembe elektromobilnosti in pa elektrifikacije z za namene zniževanja emisij. Energetska učinkovitost in pa spodbujanje obnovih virov energije je ključnega pomena, če želimo uspeti pri energetskem prehodu. Zato pozdravljam predlog, da bi sprejeli zavezujoče cilje na področju energetske učinkovitosti in pa obnovljivih virov energije. Eh, ta prehod na nizkooglično gospodarstvo ne bo uspešen, če v to ne bomo vključili tudi regionalnih in pa lokalnih oblasti. Okvir upravljanja energetske, ov, eh, energetske unije mora biti zastavljen tako zgoraj na vzdolj, kakor od spodaj na vzgor. Eh, državljani morajo biti v srčiki energetske unije, koristi morajo imeti od tega prehoda. Ehm, to lahko dosežemo recimo z visoko kakovostnimi delovnimi mesti in pa z eh, izenačevanjem ehm, neenakovrednih eh, pogojev za ljudi z omejeno mobilnostjo. Energetska unija mora zajemati tudi urbana in podeželska območja, zato pozdravljam to, da je poročevalka vključila predloge za načrte za eh, urbane in podeželske načrte mobilnosti. Pozdravljam vse, ki so prispevali mm, svoje predloge k temu mnenju in še enkrat se zahvaljujem poročevalki. Hvala lepa. Eh, Jose Ignacio Farija. Hvala. Eh, zahvaljujem se poročevalki gospe Virkunen in pa drugim poročevalcem v senci, zelo dobro smo sodelovali med seboj. 94 promet, odstotkov prometa je odvisnega od naftnih izdelkov. Če želimo dekarbonizirati naše gospodarstvo, mora prometni sektor eh, pri tem odigrati ključno ulogo. Alde je predlagal predloge spremembe za bolj učinkovito uporabo um, inovativnega prometa, potem intermo Mm, intermobilnost in pa IKT tehnologije. Prav tako smo povdarili potrebo po eh, tem, da damo prednost najbolj energetsko učinkovitim načinom eh, prevoza. Treba je spodbujati tudi železniški promet in pa interoperabilnost in eh, treba je spodbujati inovativne tehnologije in pa predstavitvene projekte s pomočjo. Evropskega sklada za strateške naložbe in to na način, ki bo tehnološko neutralen. Vse pa želim spomniti na to, da je energetska unija ena izmed glavnih prednostnih nalog delovnega programa komisije in tudi promet bi moral prispevati k ciljem na tem področju. Upam, da bomo jutri na glasovanju dobili podporo vseh kolegov. Še enkrat se zahvaljujem za sodelovanje vsem poročevalcem v senci in še posebej poročevalki gospe Virkunen. Hvala lepa, zdaj pa Maja Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportööri Virkkusta. Hvala lepa. Želila bi se zahvaliti poročevalki gospe Virkunen za zelo konstruktiven način dela. Vzdušje je bilo zelo spravno, zato smo uspeli doseči dobre kompromise. Kar se tiče energetske unije, bi želila izpraviti postaviti dve pomembni vprašanji. Mislim, da bi se tega, teh področji morali lotiti na zelo pogumen način. Najprej subvencije, ki jih namenjamo fosilnim virom energije, to pomeni, da počnemo eno in govorimo drugo. Uh, če bi ukinili to podporo uh, staromodnim tehnologijam, bi podbudili tudi razvoj obnovljivih virov energije in sodobnih tehnologij. V Evropski uniji eh, moramo biti toliko odkriti, da priznamo, da trenutno uporabljamo tukaj dvojne standarde. Potem naslednja točka gre za Um, dobavljalne mreže različnih virov energije. To moramo razumeti kot del prometne infrastrukture. Zato bi morali redefinirati politiko na tem področju. In tukaj ne govorim samo o omrežju, o omrežjih, ki jih financiramo z javnimi sredstvi. infrastrukturo bi morali podpreti tudi z gradnjo cest in tako naprej. Želim se zahvaliti vsem eh, soporočevalcem, sodelovanje je bilo res dobro. Škrlec. Hvala, gospod predsednik, hvala za besedo. Najprej bi se zahvalil kolegici Virkunen za sodelovanje, pa tudi vsem drugim poročevalcem v Senci. Veliko je bilo že povedanega o tem, kaj je pravzaprav tu pomembno. Kako je z energetsko unijo in prometom v tem dokumentu o energetski uniji? Sam pa bi povdaril naslednje. Mobilnost je ena izmed temeljnih svoboščin državljanov Evropske unije. Mobilnost je zato treba zagotoviti na trajnostni način, torej tako, da se podpira trajnostni promet. Čim prej se torej moramo odmakniti od uporabe fosilnih goriv v prometu. Ne samo zato, da bi zmanjšali makroekonomski pomankja Evropske unije zaradi uvoza fosilnih goriv v Evropsko unijo, temveč tudi zato, da bi prispevali k okoljskim ciljem in k tistim ciljem, ki si jih zastavi tudi parlament, da se zmanjša emisije CO2, ter da hkrati tudi vplivamo oziroma dosežemo boljšo kakovost okolja v Evropski uniji ter tako tudi neposredno na boljše zdravje državljanov Evropske unije. Še eno bi povdaril pri predlogih sprememb, ki na koncu niso bili zajeti v kompromisne predloge, je tole. Treba bi bilo močneje povdariti ulogo prometa tudi na COP21, ki je pred nami. To je nekaj, kar bi Evropska unija morala bolj podpirati in za kar bi se morala bolj zauzemati. Pri energiji mislim tudi na eh, finančne in človeške vire, ki jih je treba uložiti v raziskave, tako da bi čim prej omogočili trajnostni promet. Ter da bi se to kar mi po, predvsem poudarjamo v svojih govorih, torej vloga cestnega in železniškega prometa bi morala biti učinkovitejša. Za konec naj dodam še naslednje. Mi smo odbor za promet in turizem. In pri trajnostnem turizmu, ki je tudi ena izmed glavnih gospodarskih panok Evropske unije, tu lahko rečemo, da brez trajnostnega turizma ni trajnostnega prometa in obratno. Zato so potrebna vlaganja v oboje. Upam, da, bomo, da bom jutri prejel podporo za ta predlog spremembe, ker je to izjemnega pomena za tiste države, ki največ svojega BDP pridobijo iz turizma. Prav s tem bi potem tudi posredno prispevali k zaščiti okolja. Hvala. Danke sehr, das war eine schöne Über Hvala lepa. To je bil dober prehod na COP21 in zato, ker dajem besedo pročevalcu Basu Aikautu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Oprostite, da sem zamudil, ampak bil sem na razpravi o Grčiji. Zdi se, da se tam nekaj dogaja. No, uh, eh, COP21 v Parizu, to je druga izmenjava stališča o tej temi in jutri bomo o tem poročilu tudi glasovali. No, zato je morda dobro, da povem nekaj o tem, kakšno je stanje kompromisnih predlogov sprememb. Mm, teh bo sedem. Kompromisni predloge sprememb v glavnem pokrivajo vse predloge spremembe, ki so jih uložile skupine. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Izmenjava stališč o kompromisih je bila zelo konstruktivna. Uh, in um, z veseljem lahko rečem, da lahko večina političnih skupin podpre te kompromise. Nažalost, EFDD in ENF niso bili prisotni na pogajanjih, zato um, tudi niso del kompromisa in EKR tudi niso podprli kompromisov. Uh, vsi ostali, torej preostalih pet skupin, pa podpira kompromisne predloge in zelo sem vesel, da nam je uspelo doseči ta dogovor. Torej, najpomembnejše je, da pozivamo k temu, da je treba bolje upoštevati področje prometa, tudi na pogajanjih v Parizu. Prometni sektor si zasluži posebne pozornosti, to vsi vemo, ampak eh, vemo, da v Parizu promet ne bo vedno prvi na dnevnem redu mm, pogajalcev. Eh, pripravili smo dolg odstavek o uh, eh, IKEA-u in pa o mednarodni letalski agenciji. To sta dva sektorja, ki imata na vse skupaj zelo velik vpliv. Uh, no, uh, priznali smo tem organizacijam nekaj napredka, uh, Prav tako pa smo opozorili na pomankanje napredka. IKEO in pa IMO e morata več uh, narediti na tem področju, prispevata, prispevati morata več, če želimo doseči cilj omejitve rasti temperatur za dve stopinji. Uh, No, vesel sem, da smo sedaj uh, vključili to obesedite tudi v kompromisne predloge spremem. No, kar se tiče prihodnosti prometa, sistema cen in pa energetske mešanice v prometnem sektorju. Pri vseh teh zadevah, eh, torej vse te zadeve pa so pokrite v kompromisih in če boste glasovali za kompromise, eh, potem bo glasovanje zelo hitro končano, tako da je to dodatna spodbuda za to, da glasujete za. Vsekakor pa mislim, da so kompromisi res dobri in zato se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za zelo plodna pogajanja. Hvala lepa, ampak se veste, da je kvaliteta bolj pomembna od časa. Sedaj pa Ivo Belet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lahko samo potrdim uh, ta vaš citat. No, v tem duhu. Zahvaljujem se poročevalcem za konstruktiven pristop, za konstruktivne predloge. Naša skupina podpira vse kompromise iz zadnjih tednov. Poročevalec je že opozoril na IKO in pa IMO. To sta dve zelo pomembni organizaciji in v zvezi z tema dvema institucijama smo sprejeli nekaj zelo pomembnih priporočil in smernic. Zapisali smo, da jih želimo pozvati k temu naj ponudijo vredostojni inštrument do leta 2016. Instrument, s katerim bomo lahko dosegli ta potrebna znižanja emisij. Naj omenim še kompromis 4, v katerem je zajeto bistvo tega poročila. Govorimo o izboljšanju energetske učinkovitosti in pa o mm, distribucijskih kanalih. Govorimo o baterijah za hrambo in pa o elektrifikaciji prometa. Uh, Eh, in pa še tisti kompromis, kjer eh, omenjamo tudi alternativne vire energije, kot recimo bioplin in pa biomasa. Še dve pripombi. Ali potrebujemo dodatne cilje za leto 2030 za področje prometa? No, tukaj lahko rečemo, eh, da potrebujemo dodatne cilje, lahko pa rečemo, imamo že končni cilj, lahko si se zastavimo nekaj podciljev. O tem bi lahko neskončno razpravljali promet bo zajet tudi eh, v novem predlogu komisije v novem predlogu komisije o porazdelitvi bremen, videli bomo, kaj bo komisija tukaj predlagala. In pa še zadnje, gospod predsedujoči, eh, predlog spremembe 46 iz skupine SAD. Želimo si vaše podpore. Govorimo o programu Kompernikus in pa drugih programih za opazovanje zemlje, ki lahko prispevajo k nadzorovanju oziroma spremljanju podnebnih sprememb. Mislim, da je ta predlog spremembe dober dodatek k kompromisu in prosim za vašo podporo. Zahvaljujem se vsem eh, poročevalcem v Sienci za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj pa Kristin. Ja, najlepša hvala. Želim se zahvaliti tako poročevalcu, kot vsem poročevalcem vsem za zelo konstruktivno delo. Mislim, da moramo s to vašim skupnim delom nadaljevati tudi v prihodnosti. Eh, sporočilo komisije, glede katerega smo sprejeli mnenje, je referenčni dokument, kjer imamo vse prioritete Evropske unije za pariško konferencijo o podnebju. Poročilo jasno kaže, da je bil oblikovan konsens za to, da pošljemo jasen signal za to, da bomo v Evropski uniji uh, eh, pioniri za zagovarjanje zavezujočih ciljev na, podlo, na področju uh, podnebnih sprememb, kjer mora pomembno uh, ulogo odigrati tudi sektor promet, prometa. Promet mora biti v, v vseh glavnih dokumentih, tudi v protokolu, ampak tudi na sami agendi za COP21. Pač konkretne inicijative moramo imeti na mizi, prav tako pa moramo podariti, kakšno ulogo morajo igrati nevladni akteri. Tu v tem dokumentu govorimo tudi o urbanem okolju, ampak eno četrtino vseh emisij se povzroči zunaj mest. Prav tako je pametno, da omenjamo sklad za podnebje. Na ta način bomo pravzaprav okrepili sporočilo komisije, ki podcenjuje ta izjiv. Tu v tem poročilu pozivamo da na Evropska unija da v obravnavo tudi ambiciozne zakonodajne predloge, kar se da hitro, zato da bi se sprejelo do leta 2030 konkreten svežen za podnobje, podnebje, zato da bi tudi zmanjšali emisije CO2 iz vozil. Zelo smo zadovoljni z vsemi kompromisni, ki so bili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 Moram pa reči, da z vsemi kompromisnimi spremembi nismo zadovoljni. Ta zadnja verzija nam ni všeč, zaradi česar bo naša politična skupina glasovala proti. Hvala. Danke sehr. Dann kommt jetzt Gesine Meissner. Gesine Meissner. Ich mich auch zunächst ganz herzlich bedanken. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu. Ehm, res smo sodelovali v zelo prijateljskem vzdušju in zdi se mi dobro, da smo uspeli najti toliko kompromisov, ki jih lahko podprejo skoraj vse politične skupine. Alde bo podprla vse kompromise in um, samo pri nekaterih predlogih spremembah smo um, zahtevali ločeno glasovanje. Dobro se mi zdi da smo v kompromisu ena zapisali, da mora prometni sektor postati bolj uh, viden, bolj uh, mednaroden, potem uh, kompromise dve, IKEO in IMO, o tem tukaj govorimo. Od teh dveh institucij zahtevamo bolj ambiciozne mednarodne cilje, um, še zlasti na področju podnebnih sprememb, pa nismo vedeli, naj jih samo hvalimo ali tudi pograjamo. In sedaj smo našli dobro ravnotežje, potem kompromis 3, treba znižati emisije v prometnem sektorju, potrebujemo stržno logistiko, kompromis 4, gre za obnovljive vire energije, ki so seveda zelo pomembni za to, da bi lahko znižali naše emisije, kompromis 5, javni promet in uh, deljena mobilnost to je pomembno zlasti pri mestnem prometu. Kompromis 6 gre za energetsko mešanico v prometnem sektorju, kompromis 7 pravična konkurenca in pa inštrumenti financiranja, ki morda niso tako pomembni za podnebje, so pa pomembni za to, da bi lahko izvajali okolju prijazne politike. Zelo sem zadovoljna s pogajanji. Gospod Belet je že povedal, da na zavezujočo značilnost posameznih ciljev gledamo na različne načine v političnih skupinah in pa še želela bi opozoriti na predlog spremembe mm, Pavla Teličke in pa eh, mene. Eh, midva sva zapisala to, da bi morali sicer si prizadevati za mednarodne cilje, ampak če teh ne bo možno doseči, eh, pa že moramo v Evropi sprejemati takšne cilje, da ti ne bodo mm, ogrozili naše konkurenčnosti. Toliko od moje strani. Hvala. Marja Kilonen. Hvala lepa vsem skupaj. Zahvaljujem se poročevalcu pasu iCautu za dobro sodelovanje s poročevalci v Senci. Zahvaljujem se tudi eh, drugim poročevalcem. Mi bomo podprli vse kompromise. No in tu bi želela izpostaviti samo še nekaj točk. V Evropski uniji bi morali se odločiti, ali želimo biti napredni na področju okolja ali želimo zgolj slediti ostalim. Trenutno se zelo osredotočamo na tehnologijo, ki je po eni strani pomembna in lahko olajša situacijo na svetu, po drugi strani pa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 Eh, recimo uporabljati manj eh, avtomobilov in tako naprej. Ko berem kompromise, se spomnim na Henrya Forda. Tam je zapisano, da če bi vprašali ljudje, kaj želijo, bi ljudje rekli hitrejše konje. No, sedaj so ljudje morda pametnejši, zato morda bi si želeli novih konjev, ne pa nujno samo hitre avtomobile. Ja, hvala, bomo o tem razmislili. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu generalnega direktorata za energijo Martin Vestro. Much, hvala lepa. Gospod predsedujoči, kakor ste že številni izmed vas povdarili, je energetska unija prednostna naloga komisije v naslednjih letih. Upam, da bomo dobili eh, vašo podporo za našo strategijo. Najprej na uh, glasovanju odboru ITRE po poletnem primoru in pa tudi v odboru za promet. Na ta način bomo lahko začeli izvajati to pomembno strategijo. Že naslednji teden bomo predstavili celo vrsto pomembnih pobud, ki nam bodo pomagale pri izvajanju te strategije. Hvala lepa. E, torej, strinjam se s tem, da. Odbor e, ITRE ni dovolj e, izpostavil prometa v tej strategiji, zato se strinjamo z osnutkom mnenja tega odbora. Številni kompromisi so tudi v skladu z izvornim našim predlogom v tem smislu se veselimo glasovanja jutri in upam, da bo tudi odbor ITRE podporil vaše mnenje oziroma bo upošteval svoje mnenje pri svojem glasovanju. Samo še nekaj točk naj se odzovem na nekatere stvari, ki ste jih vi spostavili. Komisija se popolnoma strinja, da je promet zelo pomembno področje. Tako, ko gre za vprašanje odvisnosti od eh, fosilne energije in pa uvoza le te. Eh, res je, da je naša stopnja odvisnosti zelo visoka eh, in verjetno se bo v prihodnosti še povečala, kaj ti naši viri so že precej izkoriščeni. No, po drugi strani pa seveda fosilna goriva povzročajo tudi velike emisije CO2 zlasti v prometnem sektorju in zato moramo okrepiti naša prizadevanja za to, da bi znižali emisije v prometnem sektorju v prihajajočih letih. No, v tem smislu si moramo ogledati različne načine prevoza v Evropski uniji, kako najbolje izkoristiti posamezne eh, načine prevoza. Moramo tudi poudariti pomen inovacij, obnovljivih virov energije v prometnem sektorju in pa razmisliti o tem, kako lahko okrepimo eh, elektrifikacijo prometnega sektorja in spodbudimo uporabo električnih avtomobilov. Eh, s tem se bo komisija ukvarjala tudi pri izvajanju svoje strategije. E, toliko z moje strani, hvala lepa za zanimanje, ki ste ga pokazali za našo pobudo, za naš predlog in e, zelo me zanima, kako bo izpadlo glasovanje jutri še iz generalnega direktorata za energijo, gospod Mecker. Hvala lepa, hvala, da ste povabili tudi predstavnike Evropske komisije na vaš sestanek. Evropski parlament opravlja koristno delo, ki je izjemno usklajeno tudi z delom in političnimi smernicami Evropske komisije. Edina pripomba, ki bi jo podal še sam danes, je ta, da pri mednarodnih pogajanjih na COP21 bo na področju prometa pomembno naslednje. Moramo poslati močan signal za IKO in IMO treba je določiti, kdaj naj bi ti dve organizaciji dokončali svoje delo in na strani komisije smo bili v svojem sporočilu glede tega izjemno jasni. Drugače pa smo zadovoljni, da lahko vsaj tokrat naša delegacija m, mm, pride na kraj dogodka z, eh, z ustreznimi prevoznimi sredstvi, razen če eh, želimo kolesariti tje. Hvala lepa, hvala obema, zdaj pa še enkrat oba poročevalca Hena Virkunen. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että kaikki... Hvala, gospod predsednik. Večina najpomembnejših vprašanj je bila zajeta v tej razpravi in prepričana sem, da je največji izziv ta, da je 24 odstotkov našega prometa odvisnega od nafte, tudi še v tem trenutku, kljub temu, da imamo na voljo toliko drugih eh, virov energije. Zdaj imamo možnost, da se preusmerimo na bolj trajnostne načine uporabe prometa, predvsem v mestih. 70 odstotkov evropskih državljanov živi v mestih. Zato je treba ustrezno načrtovati, ustrezno izkoristiti prostorsko načrtovanje ter urbanizem in zagotoviti prebivalcem dovolj možnosti, da se odpravijo na delo s kolesom, naprimer in mestom dati možnosti, da izkoriščajo bolj trajnostne načine prevoznih sredstev. Na voljo imamo tudi govori, goriva z nizkimi izpusti CO2, številni ste spregovorili tudi o električnih vozilih. Želimo pa eh, si doseči nekakšno tehnološko neutralno izhodiščno točko, da bi se recimo eh, osredotočili na avtomobile, ki jih poganja vodik, na električne avtomobile ali kaj podobnega. Veliko možnosti imamo na voljo. Veliko možnostim se lahko usmerimo, da bi zagotovili promet z nizkimi emisijami CO2. Ne smemo pozabiti niti na pomorski in letalski promet, tudi ta dva igrata zelo pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. Za Evropo je pomembno doseči mednarodni sporazum tudi za ti dve vrsti prometa, tako da ne bo samo Evropa odgovorna za trajnostno energetsko uporabo pri teh dveh vrstah prometa. To seveda vpliva tudi na konkurenčnost Evrope. Vsem bi se rada zahvalila za upravljeno delo in upam, da bomo jutri lahko to naše skupno stališče oziroma mnenje tudi podprli. Hvala lepa, Bas Eichhout. Yeah, Najlepša hvala. In še enkrat vsem poročevalcem v senci, tudi za njihove današnje prispevke. Mislim, da bo glasovanje kar preprosto. In zdi se mi, da je tudi komisija zadovoljna z našim prispevkom. Bi pa povdaril, da je v poročilu jasno zapisan tudi poziv komisiji, ne samo za Pariz, temveč tudi za eh, promet neposredno, za prometne politike, za osredotočenost na učinkovitost, za premike na druge načine prevoza in tako naprej. Tako da je zares dobro slišati, da je komisija že ustrezno pripravljena na Pariz bi pa prosili komisijo, da po Parizu stori še en korak naprej, predlaga ustrezen svežen o prometu in upošteva naš poziv. Ta sektor zasluži posebno pozornost tudi zakonodajnega stališča. Zdaj je komisija tako zelo zadovoljna s tem poročilom, zato se mi to zdi dobro, da lahko upoštevajo tudi priporočila, ki so zajeta v njem in se ne osredotočijo le na pot do Pariza, temveč tudi pot po Parizu. Hvala. Hvala lepa. Tako jutri zjutraj bomo glasovali o tem mnenju v odboru ITRE. Bodo glasovali 22. in 23. septembra v odboru ENVI 22. septembra, potem pa se bo o tem odločilo še na plenarnem zasedanju. Tako na vrsti je naslednja točka. Proračun za leto 2016. Poročevalec je gospod Masimiliano Salini. Izvolite, beseda je vaša. Sì, grazie mille. La... Le inizio innanzitutto. Najlepša hvala. Najprej bi vas spomnil na glavno časovnico pri tem vprašanju. 22. juli je rok za predložitev predlogov sprememb in vse kolege in kolegice bi spomnil še na to, kar verjetno tako ali tako že veste da gre za rok za predloge sprememb, bodi si za mnenje, bodi si za dejanski proračun in zneske v njem. Kar vključuje tudi kadrovski načrt. Med predloge sprememb bi morali vključiti tudi projekte, ki sem jih sam naštel 12. Torej, kot sem že dejal, časovni rok za predložitev predloga sprememb je 22. juli. Potem pa si moramo zapomniti še 31. avgust, ko bo enkrat mnenje sprejeto, bomo to posredovali gospodu Fernandešu, ki bo, oziroma ki je splošni poročevalec za proračun. Zdaj pa nakratko še nekaj specifičnih pripomp. Bistvo mnenja se osredotoča na inovacije, ki eh, jih zajema EFSI. Gre za Junkerjev načrt, ki se dotika našega proračuna, ko gre za promet. prvi predlog komisije je bil izjemno zahteven, kot veste. 8 milijard je bilo zahtevanih, 6 milijard je bilo povezanih z instrumentom CEF in obzorjem 2020. Mi smo ustrajali, da se teh 8 milijard redefinira in zdaj bo 5 milijard povezanih z obzorjem 2020 in instrumentom CEF. Tako da smo malce omilili ta finančni udarec. Za nas je ta milijarda, ki smo jo uspeli prihraniti, zelo pomembna. 500 milijard, ki smo jih privrčevali pri CEF-u, se bo zdaj preusmerilo na promet in telekomunikacije. To je eden izmed rezultatov, ki ga poudarjamo. Uh, Učinek na CEF je lahko tudi negativen, predvsem za tiste naložbe, ki so izjemnega pomena za učinke v družbi in učinke na okolje. Gre za naložbe, kot smo že govorili tu, v železnice, v celinske plovne poti. E, v teh sektorjih so naložbe včasih počasnejše, zato je treba včasih uporabiti tudi nepovratna sredstva. Naše stališče upam bo tako odločno, kot je zapisano tudi tu, tako da bomo lahko obdržali naše zahteve. Potem je tu še eno pomembno poglavje, ki je povezano s paktom za stabilnost in rast, kar je spremljalo tudi Junkerjev načrt. Vključeno je tudi nekakšno zlato pravilo in sicer, če se skrajšajo oziroma odštejejo naložbe od javnega dolga, je treba vključiti vsaj tudi klauzule o fleksibilnosti. In potem pridemo tudi še do glavnih stebrov povezanih s TNT ne gre za samo strukturo, temveč tudi za razvoj recimo letališča, ki so pomembna za odprtost proti ostalemu svetu. Potem imamo tu tudi železniški svežen, kar sta dve pomembni točki. Oziroma, tu sta dve pomembni točki pomen evrops, eh, nacionalnih varnostnih organov in upravljanje z železniškim omrežjem. Vključeno je tudi civilno letalstvo, enotno evropsko nebo, zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti ter zaščita pravic državljanov. Vključen je tudi turizem in pilotni projekti, ki se izvajajo v turizmu, v proračunu za promet imamo sredstva, ki so lahko namenjena tudi za turizem. In to je ena izmed točk, kjer je eh, potrebna, horizont, kjer je potrebna horizontalno sodelovanje med vsemi, ki v tej razpravi sodelujejo. Vključen je tudi poziv za mestni prevoz, Danes več kot polovica evropskih državljanov, do 70 odstotkov evropskih državljanov živi v mestih, tako da je treba upoštevati eh, in zagotoviti trajnostni mestni in primestni promet v mestih. Hvala. Hvala lepa, Georgi Pirinski je zdaj na vrsti. All, like Hvala lepa. Najprej bi čestitev gospodu Seliniju za njegovo mnenje, ki je zelo dobra podlaga za naš odbor, da ustrezno naslovimo proračun za leto 2016. Imamo tudi stališče sveta o predlogu komisije in zdaj lahko mi predlagamo popravke proračuna in zagotovimo oziroma pozovemo k ustreznim proračunskim vrsticam za prometni sektor prva sprememba proračuna za leto 2016 poviša prevzem obveznosti za uh, instrument CEF. To pomeni, da se iz instrumenta CEF na področju prometa ne bo več preneslo toliko sredstev za EFSI, vendar pa se predlaga, da se zmanjša prevzem obveznosti, eh, odobritev obveznosti in odobritev plačil. In prejšnji teden smo bili obveščeni, da obstaja 681 upravičenih predlogov, ki so bili posredovani v okviru instrumenta CEF, vendar smo jih lahko, bi jih lahko financirali le 276. Zato potrebujemo ustrezno financiranje za te projekte. Obveznosti in plačila ter Eh, njihov prevzem bi bilo treba upoštevati v večletnem finančnem okviru. Potem imamo tu tudi odobritev plačil za dokončanje že tekočih projektov. Svet predlaga, da se več kot 600 milijonov evrov zdaj oduzame z tega področja, kar je težko podpreti, ker še vedno obstaja velik zaostanek pri izplačilih, saj svet saj se svet ne želi tega ustrezno lotiti. Kar se tiče agencij, svet predlaga eh, reze proračuna pri sedmih pomembnih agencijah in tu se ne moremo strinjati eh, z 1,9 milijona visokim rezom za. Za eh, pristojno agencijo za koordinacijo CEFA. Naš odbor je že povdaril, da Eh, za razrešnico, v razrešnici komisije za 2013, da ta agencija potrebuje močne administrativne zmogljivosti, da lahko ustrezno izvaja svoje naloge in obveznosti. Zato omenjena agencija potrebuje ustrezne finančne vire in osebe. Prav tako je treba ustrajati pri predlogu komisije eh, za Evropsko železniško agencijo. Saj, ta, saj bo ta imela še večje odgovornosti po sprejetju četrtega železniškega svežnja. V začetni fazi agencija ne bo mogla dobiti dodatnega financiranja, ki bi izhajalo iz davkov in pristojbin. Kar se tiče turizma, je težko pridobiti podporo za uh, ustvarjanje nove proračunske vrstice, vendar pa kar se tiče projektov in okrepov, ki so povezani s turizmom, bi se te lahko financiralo v okviru druge proračunske vrstice. Zato je nujno zagotoviti dobro usklajenost in dopolnjevanje med različnimi finančnimi veri. Kot sem, kot sem že omenil, pilotni projekti in pripravljalni ukrepi še vedno ostaje uporaben instrument za skupna podjetja. In še za konec, raziskave ne moremo zanemariti pomembne vloge raziskav in inovacij v sektorju prometa in turizma, posebej pri razvoju inteligentnih prometnih sistemov, razvoju čiste in trajnostne energije, boljše varnosti in izboljšanih storitev za potrošnike. Prav zato se ne moremo strinjati s predlaganimi rezi, ki jih predlaga svet pri plačilih za raziskave v turizmu in prometu več kot 30 milijonov evrov. Zato mi tega na tem področju ne moramo podpreti. Hvala. Dominik Riki. Hvala lepa, Dominik Riki. Merci, monsieur le président, d'abord remercie. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot prvo bi se želel poročevalcu zahvaliti za opravljeno delo. Prvo kot prvo bi se želel lotiti osnutka proračuna komisije. zvišanje je malce nad inflacijo, zaradi česar ocenjujem, da je to pač proračuna prve tretjine večletnega finančnega okvira, ki je razumen predlog, ampak kot je bilo ravno kar rečeno, imamo kar nekaj tem, ki bi želeli tudi izpostaviti. Prvo kot prvo, ta operativna agencija v zvezi s omrežji. Um, tej agenciji smo omejili sredstva. In to ravno zdaj, ko bomo začeli izvajati 13 milijardov evrov projektov, ki smo jih izbrali. Prav tako pa mora ta agencija objaviti nov razpis konec letošnjega leta, tako da, tako da je zdaj res ne pravi trenutek za nižanje sredstev te agencije, ki jih tako in tako ni imela nekako veliko. Uh, drugi komentar glede proračuna komisije. Shift to rail, tudi tu je znižanje posebno nedopustno. po mojem mnenju bo prišlo zaradi tega zniženja do tega, da se bodo projekti začeli kasneje izvajati, kar je izredno zastrobljajoče. Zlasti v primeru tega skupnega podjetja Joint, Undertak Joint Undertaking. Tudi pri Galileju naj bi znižali sredstva, tako plačila kot obveznosti, 28 in 48 odstotkov. Čeprav se je ta projekt šele začel izvajati in vemo, da je naletel na določene težave. Pri določenih agencijah je zdaj komisija naredila korak nazaj v zvezi s sredstvi. Ne strinjamo se s tem, da bi, črtali, da bi rezali sredstva pa agencijam, železniški agenciji, pomorski agenciji in tako naprej. Zelo pomembne naloge nam, namreč upravljajo. Šokiralo pa me je tudi to, da se je komisija tudi a, premislila, oziroma da je komisija dala nove predloge v zvezi s zmanjšanjem kadrov v, na teh agencijah čeprav ni ti, komisija tista, ki zagotavlja sredstva za zaposlovanje kadrov na teh agencijah. Prav tako ima mnenje glede agencij, ki imajo lastna sredstva in imajo lastno politiko glede zaposlovanja. Zaradi česar po mojem mnenju je ta predlog posem nerazumljiv. Dobili smo tudi stališča sveta, vemo, da to še ni dokončno sodišče, zato ker um, bomo dobili še ogromno admanjo parlamenta in tako naprej. Ampak zelo presenečen sem bil, saj svet predlaga še več znižen za to operativno agencijo in za agencijo za železniški promet kar je čudno, glede na to, da smo ravno kar sprejeli četrti železniški sredin. Eh, svežen. Pa še nekaj glede osnutka spremembe proračuna za EFSI. Eh, zelo čudno je, glede na to, kako so se 28. februarja zaključila pogajanja glede, pogajanja glede proračuna s svetom. Ta čudi me torej ta predlog. Vsak let, vsako leto moramo biti izjemno pazljivi glede tega. Zlasti naslednjo leto, ko se bo upravljala revizija večletnega finančnega okvira. Zelo prezivi moramo biti pri uh, eh, pogovori glede teh maržah. 2,4 milijarde evrov smo nekako dali svetu, popustili 2,4 milijarde v sklopu uh, inštrumenta za, za povezovanje Evrope. To je maksimalna uh, vrednost. Tako da se moramo vsako leto boriti za to, da bi pri teh maržah dobili uh, boljši rezultat. In v, v tem osnutku spremembe proračuna imamo tudi rezultat vseh a, eh, pogovorov glede proračuna, tudi trialoga, mimo grede, ampak uspelo nam je nekaj, kar nam še nikoli prej ni uspelo in sicer, da bi komisija, komisija črpala sredstev iz marš tekočega leta. Komisija torej ni samo črtala teh rezerv iz, eh, leta, iz proračuna za leto 2014, ampak tudi za leto 2015, kar pomeni, da če bo naslednjo leto nam šlo dobro, bomo lahko še znižali sredstva, ki smo jih iz inštrumenta za povezovanje Evrope predstavili v FC, kar je dobro. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Vsako leto se pogovarjamo o pripravljalnih ukrepih in poletnih ukrepih, ko govorimo o odobritvah proračil plačil in obveznosti. Veliko pripravljalnih projektov imamo in zelo težko je um, sprejeti te pripravljalne projekte kot proračunski organ. Tako da se je treba pač odločiti med različnimi um, projekti. Komisija mora sprejeti določene odločitve tu, ne pa pač sprejeti neke dokončne uh, sezname projektov, pač nekaj manevrskega prostora si moramo sprejeti pustiti. Mislim, da ne bi se v prihodnih 48 urah nekako sprejelo teh 11 projektov, uvrščeni naj bi bili seznam od A do D. Torej, kot parlament bomo pravzaprav postopali kot vedno vseh proračunskih pogajanjih, to pomeni, da bomo pomagali komisiji in se zapostavili svetu. Hvala, Maja Kilen. Kiroksija puhejoteja, kiroksija esitelija. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Salini, za izjemno dobro upravljeno delo. Sama bi želela poudariti pomen enotnega evropskega neba. upam, da bi lahko zapisali še močnejši poziv, kot smo ga do sedaj v priporočilih. Treba si ogledati vidik varnosti in konkurenčnosti. In napredovanje pri tem vprašanju je bilo z tega vidika zelo pomembno. V Evropi se z omenjenim vprašanjem ukvarjamo že vrsto let, nismo pa še dosegli ustreznih rezultatov, ki bi na kar najboljši možen način uh, služili evropskim državljanom in drugim letalskim potnikom. No, na eno stran se ne da zapisati prav veliko. Se mi pa zdi dobro, da predlagamo proračunsko vrstico namenjeno turizmu. smo odbor za promet in turizem. In to smo že dolgo časa. Žal pa se vseeno turizmu ne nameni veliko sredstev. Zato bi bilo zdaj že dobro, da se proračunska vrstica za turizem vključi tudi v proračun in da se vključi tudi v finančno sliko, da se na turizem gleda tudi z drugih vidikov. v beli knjigi o prometu je bilo vključeno še nekaj, vendar prepozno, da bi lahko predložili predloge sprememb. prometna politika v Evropski uniji ter naše stališče na področju nordijskega prometa v prihodnosti. Zato se sprašujem, ali bi bilo mogoče dati na vrsto prioritet tudi to vprašanje. Žal do sedaj ni prejelo veliko pozornosti, je pa zagotovo pomembno za nadaljne razprave in za Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa. No. Upajmo potem, da podnebne spremembe ne bodo povzročile preveč težav za promet na nordijskem področju. Gospa Juto. Hvala, gospod predsednik, hvala gospodu Saliniju za vse upravljeno delo. Prav gotovo bomo pripravili predloge sprememb, eh, ki bodo zahtevali predvsem transparentnost, za kar se vedno zauzemamo. Prejšnji teden smo vas to že povedali v Strasburu, in zahtevali transparentnost, recimo, ko gre za dostopnost dokumen dokumentov. Torej, predlogi sprememb bodo govorili o financiranju, o transparentnosti, o zakonitosti, o tem, kako bi razrešili težave na področju recimo učinkov teh projektov na okolje. Treba je preučiti, kakšni so učinki teh projektov na okolje, kako se bodo financirali in za konec še učinek na državljane. Če želimo financirati velike projekte, je treba vedno razmišljati tudi o tem. Ne smemo pozabiti, da je infrastruktura namenjena državljanom. Zato moramo upoštevati tudi želje državljanov, ko govorimo o financiranju takšnih projektov. Državljanje je treba vedno poslušati in tudi v tem primeru. Oui, euh, tout d'abord, merci. Euh. Ja, najlepša hvala poročevalcu za to predstavitev. To so sicer nekateri kolegi že povedali, ampak kljub vsemu sem želela tudi sama izpostaviti določene zadeve. Prvo kot prvo, zelo zadovoljna sem, da v drugi točki priznavamo specifičnost določenih oblik prometa, zlasti železniški promet, ki morajo biti deležni subvencij in za njih se ne sme uporabljati samo finančnih inštrumentov. Nekaj me pa skrbi podobno kot kolega. Proračun agencije za železniški promet, ERA, Ravno kar je bil zaključen trialog glede tehničnega stebra in že opažamo, glede osebja, da se bo, znašalo, da se bo znižalo število osebja na 136, ampak tam zares potrebujejo a, eh, te kadrovske velje. Upam, da bomo v tem odboru sprejeli formulacijo, s katero bomo odločno podprli a, eh, kadrovske okrepitve na Agenciji za železniški promet. Prav tako upam, da bomo lahko glede tega prepričali tudi naše kolege, ki sedijo na odboru za finančne zadeve. Pa še nekaj v zvezi s programom 2020. Glede tega programa je izjemno pomembno, da se ga podpre v osnutku proračuna, ki uh, bo dan v obravnavo in glede katerega bomo seveda imeli predloge spremem. Hvala. Danke, jaz. Hvala lepa, Izabela de Monte. Grazie. Un intervento anche da parte mia per ringraziare innanzitutto. Hvala. Predvsem bi se želela zahvaliti poročevalcu za pripravljeno mnenje, ki je zares celovito, dotika se vseh vidikov, ki se tičejo prometnega sektorja, zato še enkrat hvala poročevalcu, ker se je posvetil tudi turizmu. Povdariti je treba instrument za povezovanje Evrope. Ni prav, da bi se eh, izvedli tolikšni rezi pri proračunu tega instrumenta. gre za sklad, ki je povezan z Junkerjevim načrtom, vendar pa bi se tako oduzela moč projektom instrumenta CEF. Vemo, da ima ta instrument dober vpliv uh, na infrastrukturne projekte, zato so še vedno potrebne subvencije oziroma podpora na tem področju. Dobri so tudi predlogi, ki govorijo o mobilnosti v mestih, Tu potrebujemo tudi dobro urbanistično načrtovanje, ne torej samo dobra prevozna sredstva. Povezati je treba celoten sektor eh, s trajnostnim načrtovanjem, da bi tako dosegli boljšo učinkovitost glavnih eh, prometnih žil in načrtovanju v mestih, da bi tako odpravili zastojem prometne zamaške. V prihodnih letih bo v urbanizmu gotovo treba izpeljati določene projekte in ne smemo kar čakati, da se bo to zgodilo samo od sebe. Kot so povdarili že drugi kolegi, tudi sama menim, da bi moral imeti sektor turizma posebno proračunsko vrstico. do skladov ni preprosto dostopati, ker so izjemno razdrobljeni. Kar pa se tiče transparentnosti, kar je omenjala že kolegica, se meni zdi, da je posebej pomembna tudi komunikacija, ko gre za razpoložljivost skladov in ko gre za naložbe v turistični sektor. To je povezano tudi s teritorijalnostjo. Ne smemo pozabiti in ne smemo uh, dovoliti, da pride do socialnega dumpinga. Treba je zagotoviti posebno proračunsko vrstico za turizem, saj smo med krizo videli, da je turizem včasih eh, potegnil določene države iz krize, zato je treba razmisliti o tem, kako ustrezno tudi zagotoviti naložbe v sektor. Jutri bomo razpravljali o eh, vizumskem zakoniku ter o podpori MSP-jem, kar bo pomembno tudi v tem okviru. Hvala lepa. Gesine Meissner, zelo na kratko. Kurz, nein, ich wollte nochmal darauf hinweisen, weil das. Ja, hvala lepa. Ja, zelo na kratko. Samo upozoriti sem želela na to, ker se mi zdi zelo pomembno. To je povedal že poročevalec in to so povdarili tudi vsi drugi instrumentu CEF. CEF se bo zdaj nekaj oduzelo, da se bo to lahko namenilo EFSI-ju in to moramo spremljati zelo pozorno. Seveda je pomembno, da se zagotovijo naložbe, ki se vlagajo v prometni sektor, je pa zelo, zelo pomembno in to bomo storili v prihodnih letih kot odbor za promet, da se eh, čim več sredstev ohrani pri instrumentu CEF in da se najde drugi način za zagotavljanje sredstev za EFSI. Tega se ne da dovolj povdariti. In prepričana sem, da tudi naš predsednik na to gleda enako. Hvala lepa. Gospa Ava Garota ima zdaj besedo za, v imenu komisije. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Z velikim zadovoljstvom se danes eh, udeležile zasedanje tega odbora. Komisija se želi zahvaliti gospodu Salinju, poročevalcu tega eh, mnenja. Pribeležili smo se tudi vse komentarje. Tega. Komisija vam želi zagotoviti, kako pomembno je področje prometa v, v sklopu pr v sklopu proračuna za Evropsko unijo. Sicer je res, da smo iz CEFA prenesli ogromno sredstva na EFSI, ampak ogromno projektov bomo zdaj financirali direktno iz EFSI-ja, tako da mislim, da se ne bodo um, znižala sredstva za promet. Omenjen je bil ERTMS, e eh, enotno evropsko nebo, intermodalne povezave in tako naprej. In to so horizontalne prioritete iz inštrumenta za povezovanje Evrope, ki bo zdaj ki bodo zdaj financirane iz tega sklada. Strinjam se ga z gospodom Prinskem in Krekejem glede stališča sveta. Ja. Predlog, ki je bil četrtek sprejet na Koreperju, ki bo verjetno tudi končen predlog, bi pomenil reze na področju prometa zlasti za cesarja, za agencijo INEA in manjši rezi pri drugih agencijah. Zato bi bila komisija hvaležna, če bi lahko podprli v parlamentu osnutek proračuna, ki smo ga predlagali. Mi na ta način bi potrdili, potrdili proračunske odobritve. Najlepša hvala, da pa še poročevalec Massimiliano Salini. Tudi relatori Ombra, perke de osebacioni, ki so ono pervenute. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vsem poročevalcem v Senci. Vsi skupaj smo usklejeno pripravili to poročilo, zato še enkrat najlepša hvala. No, naj se ne veže na komentarje, zdaj si na to, kar je povedala komisija, ravno kar pomembno je, da izpostavimo zelo preprosto mnenje. In sicer preko EFSI-ja bomo dobili sredstva za številne projekte. Prav tako pa nam EFSI pravzaprav. Je EFSI neke vrste inštrument, preko katerega bomo težko investirali dolgoročne projekte, katerih donosnost je zares dolg, dolgoročna. Um, EFSI ne more zamenjati inštrumenta za povezovanje Evrope pri tovrstnih projektih. Res je, da bomo sredstva iz EFSI-ja uporabljali za železnice in pa za um, promet po celinskih plovnih poteh. Mi, kot odbor za promet, se moramo pa osredotočiti zlasti na tiste naložbe, ki jih ocenjujemo za ključne kot za, za razvoj. Potrebujemo namreč ne samo fiskalno konsolidacijo, ampak tudi rast. Hvala lepa. V sredo 22. julija ob 12. je rok za predložitev predlogov sprememb. Glasovanje pa bo potekalo v odboru stran 31. augusta, ponedeljek, tik po počitnicah, 28. oktobra pa še na plenarnem zasedanju. Tako, naslednja točka na dnevnem redu in preden karkoli povem o njej, bi tu toplo pozdravil Briana Simpsona, skoraj da na njegovem starem delovnem mestu, na katerem je sedel vrsto let. Zelo veseli smo, Brian, da si ponovno z nami, da je komisija izbrala tebe za koordinatorja in eh, Eh, danes in jutri bomo pri nas gostili tri koordinatorje. 40 minut imate časa za predstavitev in krok vprašanj in odgovorov, malce več kot prejšnji teden oziroma na prejšnjih zasedanjih, ampak eh, saj že vse poznaš. Dovolj dolgo časa si imel priložnost učiti o vseh postopkih, tako da mi ni treba več razlagati. Zelo veseli smo, da si ponovno z nami in ti kar predajam besedo. Brian Simpson, izvolite. Well, it's a bit strange, I have to say, coming back. Ja, malce čudno se vrniti na ta odbor. Predstavil sem se sicer za en sedež. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes uh, popoldan tu z vami in da lahko govorimo o pomorskih avtocestah. V Evropi živi tam okoli 505 milijonov ljudi na, želo, na zelo velikem območju, zaradi česar moramo zares zgraditi to prometno mreže, da zagotovimo dostop do trgov, da zagotovimo kohezijo in tako naprej. TNT mislim, da izpolnjujete zahteve in mislim, da se lahko strinjate s tem. Potrebujemo namreč eh, panevropske rešitve, ne nacionalnih, glede tega imate posebno prav. Države članice se morajo kako dobro zavedati, katere prometne povezave že obstajajo in katere bodo obstajale čez deset let. Zato, da bi lahko učinkovito načrtovali dostop do trgov. Prav tako morajo biti nacionalna omrežja povezljiva in dosledna. To, zato imamo TNT. Kopenski promet se predstavlja izjemno velik delež potreb po prometu, tam okoli 60 odstotkov, ne izpolnjuje pa zares vseh potreb pomorski promet eh, predstavlja 40 odstotkov vsega prometa in tudi tega zares potrebujemo. Brez tega bi imeli oska grla in eh, negativne učinke na okolje. Vsega tega bi bilo veliko več. Pomorske avtoceste predstavljajo torej ta pomorski vidik evropskega um, prometnega omrežja znotraj TNT-ja. Zakaj je to pomembno? Evropska unija je največja, največje, največje trgovinsko območje na svetu. In eh, globalno gledano, kar 90% vse trgovine odvija po morju. V Evropski uniji imamo 40% vsega, vse trgovine, ki se odvija na morju in 75% naše zunanje trgovine poteka po pomorskih potekih. trenutno imamo sueški prekop, ki Evropsko unijo povezuje z, Indijsko, z Indijskim oceanom. Imamo sredozemlje, Atlantski, Atlantski ocean, kanal v Panami in potem Črno morje in Severno morje. Z Azijo smo zlasti ukrepili trgovino, kar pomeni, da imamo več tudi prometa. pod 30 odstotkov imamo trgovine z Ameriko in Južno Ameriko, kar pomeni, da imamo vedno, da vedno bolj pogosto uporabljamo sueški prehop in sredozemlje. Kar pomeni, da se vse več uporablja Rotterdam, Hamburg in pa angliški prekop, ta pristanišče, ki se nahaja tam. Skozi panamski prekop, prekop trgujemo predvsem z uh, um, ZDA in Južno Ameriko. In Atlantski ocean pa bo služil kot neke vrste pomorska cesta za trgovino za več kot 900 milijonov oseb. Z pomorskimi avtocestami in za njihovo uspešno vključitev v to mrežo moramo Evropsko unijo pripraviti ne samo na trenutne potrebe, ampak tudi na bodoče trende. Prav tako se moramo osredotočiti na kakovost in hitrost prometnih povezav na Atlantskem oceanu. Če nam bo to uspelo zagotoviti, bomo spremenili ta vzorec prometa. Anticipiramo moramo ta izziv in znati ponuditi več različnih rešitev. Na ta način se bomo lahko izognili trenutnemu oskemu grlu in pa ponavljanju napak iz preteklosti. Med ameriško obalo in evropsko obalo ne bomo imeli ne, ne tovrnjakov, ne železnic ampak samo ladje. Samo ladje, kot jih imamo že več stoletij, ki plivajo med tem obalama. Prav tako moramo posodobiti pristanišče na Atlantiku, zato da bo um, tovor hitro prišel v zaledje. Evropska pristanišča morajo biti bolj, bolje povezane z drugimi evropskimi pristanišči. Prav tako moramo racionalizirati to povezavo med pristanišči in cestnim prometom. In ne samo uh, v fizičnem smislu, tudi vsi prostopki in logistika mora postati um, boljša. Zato se v sklopu projekta promorske, promorske avtoceste zauzemamo tudi za boljšo uporabo digitalne tehnologije. Na ta način želimo povezati tudi vse relevantne akterje za v sklopu neke prometne operacije, tako rekoč. Zato bom skrbel sam v sklopu tega projekta pomorske avtoceste. Kaj pa sploh so pomorske avtoceste, se znate vprašati? Celoten globalni cilj je, da vzpostavimo transevropsko omrežje pomorskih avtocest, kjer bomo osredotočili promet na redne in zanesljive um, transportne poti po morju, ki bodo tudi integrirane v logistično vrigo in ki bo pokrivala vse vrst prometa, tovornega prometa. V politiki sem že tako dolgo, da vem, da zabojniki pač ne glasujejo, zaradi česar moramo izkoristiti ta zagon, ki ga imamo in sicer, da sami poskrbimo za to, da bo a, ta tovor postal vedno više na agendi. Prav tako želimo se znebiti prometnih zamaškov na cestah in uporabiti bolj trajnostne oblike prevoza. Okrepiti moramo učinkovitost prometnih povezav, in izboljšati dostopnost do perifernih regij, kar vem je nekaj, kar je izjemno pri srcu številnim poslancem in poslankam. Sam sem si postavil tri prioritete, ko sem prevzel uh, to zadolžitev usklejevanja za pomorske avtoceste. Prvič, po okolje, naprimer uporaba alternativnih goril, po drugo, integracija pomorskega prometa v logistično vrigo, zato da bi se različni akteri med seboj bolj, bolj učinkovito sporozumevali. In tretjič, varnost v pomorskem prometu, upravljanje prometa, prometa in pa ta um, človeški element. Vsi se spominjamo na Kosto Concordio in mislim, da je bilo pametno to zadnjo prioriteto vključiti v seznam prioritet. Naš cilj je zagotoviti, da bomo te zmogljivosti imeli, da bodo. Po, da bo pristanišča povezana s eh, pristanišči, koridori in zaledi. Koridori morajo biti povezani s tretjimi državami, ključno s sredozemskimi državami, črnomorskimi državami in atlantskimi državami ob Atlantiko. Na ta način bo evropsko zaledje, evropska celina povezana s eh, celinami drugot. Glede prvega razpisa v sklopu CFA imamo tam okoli 33 milijonov za kohezijo in 630 milijonov za inštrument za povezovanje Evrope. In predloge, ki smo jih sprejeli za financiranje v sklopu CFA in kohezijskimi politiko, znašajo 283 milijonov evrov. 741 milijonov evrov se bo vložilo v te projekte na podlagi teh kriterijev smo izbrali projekte. Um, izbrali smo 20 projektov za, za skupno vrednost 392 milijonov evrov. Imamo šest konkretnih ukrepov za utekočinjeni zemljski plin, kar predstavlja 184 milijonov lož in 76 milijonov neposrednih, nepovratnih um, sredstev. V to naj bi se vložilo 55 milijonov evrov. To se bo vlagalo zlasti v čistine naprave. Potem imamo pet projektov za integracijo pomorskega prementa, 265 milijonov naj bi se vložilo te projekte, 98 milijonov v evropske prispevke, potem imamo um, varnost v pomorskem projektu in upravljanje prometa, tu imamo štiri projekte skupne vrednosti 82 milijonov, investicij 36 milijonov pa bo prispevek Evropske unije. Tako naprej. sprejeti moramo podroben načrt za izvajanje, tega lahko pričuje, pričakujete junija 2015 v skladu s četrtim členom uredbe TNT, pardon, v skladu z 21. členom uredbe TNT za pomorske avtoceste. Prav tako se pripravlja študija v zvezi s izvajanjem, ki se pripravlja in bo pripravljena do leta 2007. Prav tako imamo nove razpise za TNT za pomorske avtoceste, leta 2015 se to pripravlja. in tudi tam želimo, da se vključi še več akterjev. No, moram reči, da smo imeli ogromno, ogromno dela tole. Projekt za pomorske avtoceste na začetku ni imel ne vem kako veliko predlogov, zdaj pa smo bili dovesedno zasuti s predlogi, tako da prosim, da se nam odobri še dodatna sredstva. Vem, da se verjetno drugi koordinatori glede tega ne bi strinjali, ampak če lahko zagotovite dodatna sredstva, bomo se tem izjemno zadovoljni. Kako sprejeti nek dosledni načrt za pomorske avtoceste? V smernicah TNT, ki jih bom predložil Evropskim, Evropskemu parlamentu, imamo konkretne načrte za izvajanje za pomorske avtoceste za drugi trimestr, za juli in juni 2016. To bo temeljilo na posvetovanjih, ki smo jih imeli z vsemi deležniki, pri tem pa bomo prisluhnili tudi vam. Podobno kot pri koridorih TNT gre tu za globalne povezave, tako da se bomo posvetovali z deležniki po vsej Evropi. Določeni ukrepi pa so tudi horizontalni. Vsak koridor je vertikalen, kar pomeni, da se bomo sredotočili oziroma da se sredotočimo zlasti na tiste države, ki ležijo okoli tega koridorja. Ampak jaz moram v nasprotju z RTMS-jem se osredotočiti na celotno Evropo. Tako da so, sem pač evropski koordinator za TNT. In to je izjemno pomembno, kar pomeni, da pač v Evropi imamo 400 pristanišč in bove koliko ladij. Tako da je to izjemno težka naloga, ampak imamo na voljo manj sredstev kot ostali. In tu imamo težave z državami članicami, s kohezijskimi sredstvi in glede tega lahko rečem samo to, da sem bil sam vedno predvsem dejal na področju železnic ampak v težavo članicah mislim, da so vsi preveč obsedeni železnicami. Pa ne, da želim sredstva imati od železnic oziroma nekakoli črniti. Računam torej na vas, na odbor za promet Evropskega parlamenta, zato da boste tudi svoje znanje vključili v ta postopek. Želim, da postate del učinkovite mreže TNT zato da bomo lahko pomorske avtoceste učinkovito vključili v omrežje. Na ta način bomo zagotovili zopet bolj prominentno vlogo pomorske industrije. Menim, da je prav, da pomorski promet zazame zopet izjemno pomembno vlogo našega političnega misa in naše, našega razmišljanja. Predolgo smo zanemarjali pomorski promet. Najlepša hvala. Yeah, Brian, thank you very much. Najlepša hvala, Brian. It was a pleasure to listen to you. Zelo zanimivo ti je bilo prisluhniti, podobno kot včeraj. Zdaj pa koordinatorji. Vi, van der Kamp? Pen, but for you it's fine. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor. Hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljen, gospod Simpson. Vedno sem vas zelo spoštoval kot nasprotnika, kot nasprotnika socialistov. Vedno pa smo se spoštovali, sem vas spoštoval, podobno kot tudi ta odbor. Upam, da vam bo uspelo, gospod Simpson, zato ker ste zelo prisna oseba vem, da ste bili vedno zelo aktivni na področju železnic, podobno kot je naš predsednik aktiven glede koles, ampak to mislim, da ni neskladno drugo z drugim. Torej, ja, strinja se z vami, da je treba okrepiti to, a, ta vidik prometa. Tudi pomarske ceste morajo dograditi železniške povezave in to bo ena izmed ključnih povezav v Evropski uniji. Inštrument za povezovanje Evrope uh, Samo v tem inštrumentu so pomorske avtoniceste priznane kot ena izmed prioritet Evropske unije. In ta projekt, ki ga je izpostavil koordinator, ima tri prioritete. Prvič okolje, zlasti emisije toplogrednih plinov, kot drugo integracija pomorskih povezav v omrežje in tretjič tehnični elementi, s katerimi bi lahko izboljšali pomorsko uh, varnost, bolje upravljali pomorski promet in na boljši način upravljali s človeškimi viri. Najpomembneje, gospod predsednik, je to, da bi zagotovili boljše medmodalne povezave. Menimo, da moramo povezati pač celinske pravne uh, eh, poti z železnicami in ce z cestami. Uh, ta logistična vriga mora biti kar se da učinkovita in v to eh, logiko moramo vključiti pomorske avtoceste. Potrebujemo torej deseti koridor, tako rekoč, deseti koridor pomorske avtoceste. Obstaja pa tudi povezava med uh, temi sredstvi, ki jih Evropska unija vlaga v uh, pomorske avtoceste in gospodarsko rastjo in našimi cilji, ki jih imamo na področju uh, podnebja in varnostjo v, promor, v pomorskem prometu. Zato moramo podpreti evropske politike, ki nam bodo omogočili, uh, da dosežemo te cilje. Gospod Sinson nas je prosil za pomoč, prosil nas je za več sredstev in mi se s tem izjemno strinjamo. Zato želimo tudi politično podporo, želimo izraziti tudi politično podporo tem ciljem. Ta deseti koridor je nujno potreben za boljši promet. Brez tega naša pristanišča ne bodo uspešna, prav tako železnice ne bo izpolnila svojih ciljev. Tako da pozdravljamo to delo in lahko računate na našo politično podporo. In ne samo uh, glede tega, kar ste predlagali, ampak tudi glede tega, kar ste prosili, torej več sredstev. Hvala. Vielen Dank, jetzt Ismail Hertog. Hvala, Mal Hertog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi Brian, tudi jaz te lepo pozdravljam v prostorih, ki jih zelo dobro poznaš, za mojo skupino veliko veselje, da si danes z nami, da lahko spet slišimo tvoj glas. Zelo dobro izgledaš in eh, želim ti veliko uspeha pri svojem delu. Jaz gledam, da ti ta nova služba dobro dene, tako da me to veseli. Eh, torej, Brian, prevzel si pomembno funkcijo, veš, da smo v preteklem obdobju tesno sodelovala na področju smernica TNT. Sam sem bil soporočevalec za to področje. <clears throat> No, rekel bom, da pogosto kritiziramo sami sebe, sami sebe in pa Evropsko unijo, ampak pri tej temi, pri tej strategiji pa bi rekel, da smo pravzaprav enkratni na svetu. V Evropski uniji smo ustvarili omrežje z jasnimi cili, jasnimi pogoji, um, vse je med seboj povezano in to prinaša dodano vrednost. E, ti sam najbolje veš, da smo v preteklem obdobju 2004 do 2014 nekoliko zapostavili morja priložnosti, ki jih morje ponuja, nismo izkoristili, nismo jih izkoristili kot Evropska unija. Komisija sedaj to razume in sedaj je v svoj izvorni predlog zapisala ta predlog o pomorskih avtocestah. No, verjetno si lahko predstavljaš, kako težko je bilo v trialogih svet in pa države članice prepričati v to, da potrebujemo pomorske avtoceste. Pogosto pri tem pomislimo samo na tiste države članice, ki imajo dostop do morja, ampak pravzaprav gre tukaj za veliko več eh, in te pomorske avtoceste so izredno pomembne za Evropsko unijo. No, ti si naštel svoje prednostne naloge, jaz jih absolutno podpiram. Eh, znižanje CO2 okolje, interoperabilnost, vključitev v logistično omrežje. Torej, brez vključitve v logistična omrežja ne bomo dosegli dodane vrednosti v Evropski uniji, no in pa tudi varnost, tudi to je zelo pomembno. No pa še neko točko bi želel omeniti, ki se mi zdi pomembna, ko govorimo o pomorskih avtocestah. Skratka, ko govorimo o pomorskih avtocestah, govorimo tudi o geopolitični poziciji Evropske unije čudi me, da Evropska unija v svoji zunani politiki naredi tako malo, da bi pomirila krize v Severni Afriki. To so pravzaprav naši trgi, to so naša vrata, naj omenim samo Suški kanal. Egipt je naša sosednja država, naš trgovski partner in zato teh držav ne moremo puščati prepuščati samim sebe, potem je tukaj še vprašanje beguncev, priseljencev in eh, pomorske avtoceste nam lahko služijo tudi zato, da opozarjamo na to politiko. No, ob tem moramo imeti v mislih tudi to, da je vprašanje pomorskih avtocest interoperabilnost še vedno neka stranska tema. Tako pač je ti veliki vodje v Evropski uniji, no ne bom sedaj našteval eh, imen, ampak za njih je mobilnost, eh, pomorski promet, eh, vse to je vredno mogoče neke bežne omembe v svojih predlogih. Ko gre za delovni program komisije, tukaj je pet členov o prometu, vsi so zastavljeni precej splošno in s tem želim pravzaprav prav zavedati, želim pravzaprav povedati to, da smo mi tisti, ki se ukvarjamo kot strokovnjaki za to temo in vsi skupaj se moramo zavzeti za to, da bo ta tema končno dobila zasluženo mesto. Ko govorim o vsem tem, ne želim eh, se pretvarjati, kot da sem sam najpametnejši, ampak če se ogledamo po svetu, potem lahko vidimo, da druge države ne sedijo križem rok. Pomislimo recimo na Panamo, Panamski kanal, Gvatemala, Nikaragva. E, torej te srednjeameriške države recimo same želijo ustvariti povezavo med Atlantskim in Tihim oceanom. Če sem prav prebral, so za to strategijo predvidele 14 e, milijard dolarjev in v vse to je pomembno tudi za nas. Nima smisla, da se tukaj kregamo o TTIP-u, pa tukaj ne razmislimo recimo o takšnih povezavah. In pa še nekaj o tem Evropskem skladu za strateške naložbe. Mi podpiramo ta strateški načrt, dobro sicer z nekoliko pomislekov, kajti ravno za promet so sredstva najbolj skršali, skrčili, ampak eh, skratka, tudi sami moramo najti dostop do sredstev iz EFSI-ja s pomočjo zasebnih naložb. Eh, če nam bo to uspelo, potem bomo lahko dali prometu tisto mesto, ki si ga zasluži. Zdaj pa Robert Cilj, hvala. Ja, najlepša hvala prav. Naličo te sopet videti tu, sero novi funkcije, ampak ljubo samo najlepša hvala za izjemno precizno in točno predstavitev danes. Imam dve vprašanje. Eno je omenil že Izmajl. Sicer tudi mene zanima, kako te gledaš na te priložnosti, ki jih ponuja FC. V prejšnjem obdobju smo imeli za 7 let 450 milijonov za pomorske avtoceste. In to zgleda, da je izjemno dobra priložnost, da uporabljamo ta pristop novega sklada in zagotovimo tudi zasebne investicije v sklopovo morskih avtocest. Potem pa moramo upoštevati tudi geografsko neutralnost. To je bil eden izmed temeljev Junkerjevega pristopa k EFSI-ju, s katerim se sam sicer nisem, nisem strinjal, ampak zanima me, kako meniš, da bo tudi ta geografski, ta, to geografsko neutralnost vplivala na investicije. Bodo investicije šle v območje, ki so geopolitično bolj strateško zanimiva? Pa še nekaj glede koridorjev. Severne Balsko more sta območji za nadzor izpustom, nad izpustom CO2. Kako bo to vplivalo na razvoj, naprimer, trgovine z metanolom ali tudi kočinjenega zemljskega plina in tako naprej? Ali bodo ta nova pravila glede emisij kakorkoli negativno vplivala na razvoj teh območij, kjer veljajo. Bo to spodbudilo ali zaviralo razvoj pomorskega prometa na teh območjih? Pa še nekaj, tudi smo imeli že omeniti nove kanale, tudi znam ste omenili nov Panamski prekop in tudi Sujiški prekop. sem se bil um, junija na obisku na panamskem prehodu, pravno predem so ga odprli in organi v Panami tudi. Um, torej te organe je skrbelo, kaj bo, kaj bo zgodi, kaj bo storila Nik Nikarago, naprimer. V preteklosti smo imeli že uh, Eh, podobne izkušnje z ogromnimi projekti, ki, v katere smo uložili ogromno, potem pa so se potem pa so kolapsirali, zato ker ni bilo nikakršnega popraševanja in zanimanja. Zanima me, če se to zna zgoditi tudi v tem primeru. Najlepša hvala, Gazini Majsner. Brian, this is a riesige... Hvala lepa. Brian, veliko veselje mi je, da te tukaj vidim. Eh, težko sem te pričakovala v ulogi koordinatorja za pomorske avtoceste. Vsi vemo, da si navdušen na železnico, ampak sti se mi, da so ti med tem prirasle k srcu tudi ladje. Zelo me zanimalo, kako se boš odrezal pri tej tvoji nalogi. Spomnim se, ko sem se leta 2009 zanimala za integrirano pomorsko politiko, me ti sploh nisi razumel in si rekel, gazine, kaj bi pa ti pravzaprav rada. No, ampak sedaj si med tem nekoliko boljše razumel, kako pomembna je integrirana pomorska politika za Evropsko unijo. Ehm, no, seveda vse skupaj spada tudi pomorski promet, na ta način poteka 90 odstotkov prevozov na svetu in zato je pomembno, da vse skupaj dobro deluje in da je pomorski promet uh, eh, z čim nižjimi emisijami, tako da to negativno ne vpliva na pomorsko okolje. No, veš, da imamo tudi Evropsko pomorsko varnostno strategijo, ki jo zelo potrebujemo. Eh, recimo gre za enote, ki so odrežene tudi pri reševanju priseljencev na morju, v sredozemlju in tako naprej. Imam še vprašanje ali dve. Zanima me, če so koordinatorji dobro usklajeni z posameznimi političnimi programi. Konkretno, ali te vključujejo v pripravo strategij za posamezna povodja. Eh, torej, tukaj obstajajo različne strategije, mm, obaljne države razmišljajo o tem, kako bi lahko razvijale svoje Mm, strategije v Severnem morju, v Črnem morju, v Jadranskem morju in tako naprej. Zanima me, če ti lahko kako vplivaš na te strategije. Če ne, potem bi morali to spremeniti. In pa še nekaj me zanima. E, kje potrebuješ e, recimo podporo za svoje delo? Morda se ga ne moreš odkrito povedati, ampak Jaz sem prepričana, da potrebujemo dobre pomorske avtoceste. Vse skupaj bi moralo dobro delovati. Vse skupaj treba vključiti pristanišča, potrebujemo alternativne prevozne poti za alternativne vire energije in tako naprej. Zanima me, v kolikšni meri imajo tukaj države članice posluh oziroma kje bi lahko mi poslanci prispevali k temu, da bi te države članice bolj prisluhnile. Potem še tretje vprašanje. Tukaj se navezujem na to, kar je omenil Robert Cile, utekočinjen plin. No, jaz se zato od nekdaj zauzemam, ker sem iz severnih regij. Kako vidiš razvoj na tem področju in omenil si tudi te čistilne naprave, skraberje. Tukaj imamo trdne in pa tekoče. Meni so najbolj všeč tisti okrogli Eh, kajti pri tistih drugih se mi zdi, da vse skupaj samo spustiš v morje in potem nisi nič dosegel. In pa zanima me, koliko meniš, da imajo te čistilne naprave opraviti z EMZO ali tistimi oblastmi, institucijami, ki nadzorujejo eh, to stanje okolja. Se pravi, jaz sem bolj za trdne čistilne napravi, kajti tiste tekoče samo vse skupaj na koncu vrne nazaj v morju. Uh, In pa še nekaj me zanima, zanima me, v kolikšni meri najbolj daljene regije eh, igrajo vlogo pri pomorskih avtocestah. No, povezana je celina, ampak veliki problem, velike probleme pa imajo recimo otoki, oddaljene regije. Eh, pri teh naših strategijah nismo, imeli, eh, nismo mogli recimo upoštevati vseh pristanišč. Zato me zanima predvsem, kako najbolj oddaljene regije mm, vplivajo na tvoje delo. Marja Kinonen. Kiitoksia Brian. Te olet tullut vieraalle tänne parlamenttiin. Najlepša no hvala, Brian. Zadnjič sva se videla, ko si bil predsedujoči tega odbora, sama pa sem imela dva kadaže lase takrat. Da sem si lase ostrigla in postala poslanka v parlamentu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 med eh, Norveško in Finsko. Lahko pričakujemo financiranje tega projekta? Midway Alignment za Švedsko in Finsko je ta projekt izjemno pomemben, zlasti zaradi prometa oziroma zaradi, tovor, zaradi tovornega prometa. Prav tako me zanima, kakšno je vaše stališče glede ravni žvepla, ki smo jih začeli uporabljati s 1. januarjem 2015. Kako to vpliva na konkurenčnost prometa po Balskem morju? Zanima me, kako v kakšni meri se spoštuje te omejitve glede žvepla in zanima me, če bo, to, če bo zaradi teh omejitev prišlo do um, premika prometa iz morja na ceste. Pa še tretje vprašanje. zanima me, če ste znotraj tega koncepta pomorskih avtocest omenili tudi možne nove nordijske prometne povezave. Hvala, Werner Fun. Ja, ich kann die Freude über deine Anwesenheit, Brian. Hvala, Brian, tudi sam sem vesel, da si tukaj. Uh, strinjam se s tem, kar so povedali predhodni govorniki v prejšnjem zakonodajnem obdobju smo opravili dobro delo na tem področju, ukvarjali smo se z načelom iz cest eh, na morje in to, da sedaj eh, ti delaš na pomorskih eh, avtocestah, se mi zdi pomembno nadaljevanje te strategije. No, ko gre za kategorizacijo naših pristanišč v osrednja pristanišča in omrežna pristanišča. Uh, torej, ta pristanišča smo sedaj kategorizirali, sedaj pa moramo še vse skupaj med seboj povezati. In to, da smo sedaj v to, v to omreže, v te osi upeli tudi pomorske avtoceste, je tudi dosežek tega odbora, kajti najprej uh, ni bilo to samo po sebi umevno, mi smo pa uspeli doseči tudi ustrezno financiranje te strategije. Ko gre za Severno Ameriko in vzhodno Azijo, moramo povedati, da imamo pestro izmenjavo blaga, eh, ki poteka tudi po morju in eh, tukaj je strateškega pomena tudi sueški prekop pomemben je tudi Hamburg, Rotterdam, med večjimi pristanišči. Man hier sagen muss, äh, die großen 14.000. Äh, no, uh, tam pristajajo te velike ladje, ki odlagajo ogromne tonske kontejnerje in te treba potem preusmeriti na manjše ladje, ki te kontejnerje prevažajo po zahodni in severni obali. In zanima me, v kolikšnem smislu je to upoštevano pri tem financiranju pristanišč, kako lahko omogočimo takšne naložbe, da omogočimo ta nadaljni prevoz teh kontejnerjev, to se mi zdi pomembno. Uh, nove moda imajo tudi uh, Kitajci v lasti delnice sueškega prestopa, začeli so investirati tudi v um, Pirejsko pristanišče. Vse to so eh, strateško izredno pomembne logistične točke, ki so pomembne tudi za Evropsko unijo. In pa še specifična poraba energije na morju. Uh, ta poraba je veliko cenejša kot na kopnem, to je dejstvo. To je v skladu tudi za našimi cili na področju CO2, ETS. Dobro je, da pri tem igra pomembno vlogo tudi otekočinjeni plin in pa distribucija oziroma infrastruktura za oskrbo uh, ladi z eh, utekočinjenim plinom. In pa še to področje short shippinga, ko bo, to, ko bo ta eh, promet postal bolj obremenjen, potem bomo imeli probleme pri določenih pomorskih poteh, recimo v Severnem morju proti Skandinaviji. Zanima me, kako je tukaj urejena varnost na morju, kako bi lahko pri tem pomagal navigacijski sistem Galileo. Tukaj potrebujemo nadzor, potem je tukaj pomemben seveda tudi Bosporus. Bospor, oprostite. To je zelo pomembna povezava z Črnim morjem. tudi pri območjih z nadzorom emisij je to na začetku dvignilo zelo veliko prahu. No, ampak eh, ti tankeri lahko sedaj eh, vozijo samo z zelo majhnimi količinami žvepla, imajo tudi čivilne uprave, ampak, imajo tudi čistilne naprave, ampak glede na trenutno ceno nafte eh, to pravzaprav niti ni več bistveno vprašanje. Zato me zanima, kako ti gledaš na vse to. Uh, Teresa Griffin. Hvala lepa, gospod predsedujoči Brian. Lepo te pozdravljam tukaj v našem odboru. Čeprav se je Brian uh, upokojil kot evropski poslanec, je še vedno zelo aktiven v našem verilnem okrožju in vsi smo mu za to hvaležni. Eh, no, Brian, eh, te pomorske povezave bi lahko ustvarjala tudi visokokovost na delovna mesta in za poslovanje. Eh, veš, da trenutno skušamo obnoviti, oživiti tudi pristanišče v Liverpoolu kako bi lahko pomorske ceste prispevale k oživitvi Liverpoolskega pristanišča in s tem celotne regije in kako bi lahko zagotovili visoke standarde za vse tam zaposlene in ustrezne scheme izobraževanja in usposabljanja za mlade ljudi. Eh, kakor veste, je na podlagi nedavne raziskave mednarodne organizacije dela samo nekaj okrog 2 odstotka eh, zaposlenih v pomorstvu žensk. Zato me zanima, kako bi lahko premostili ta, to vrzel med obema spoloma v pomorskem prometu. Hvala, Wim van der Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Ik ben geloof ik de enige die uh, in deze commissie uh, lid is en die niet onder voor... Hvala lepa. No, jaz sem edini član tega odbora, ki ni bil član tega odbora, ko je njegov predsednik bil Brian. Takrat sem pisal mnenja v, za odbor IMKO. No, ampak zdi se, da so stvari sedaj veliko slabše, kot pa ko je predsedoval Brian Simpson. Imam naslednja vprašanja kaj počne tvoja ekipa, ko gre za komunikacijo. No, mi kot strokovnjaki sicer vemo, kaj so pomorske avtoceste, ampak običajni državljani po Evropi vedo, kaj se dogaja v Grči, ne vedo pa pojma, kaj so eh, pomorske avtoceste. Zato me zanima, kako se prizadevate na področju zaveščanja javnosti. Drugo vprašanje, trenutno stanje. zanima me, kaj načrtuješ za obdobje 2014-2020. Ta brošura govori o projektih med 2007 in 2013. Zato me zanima, kakšne dejavnosti bodo potekale med 2014 in pa 2020. No in potem bi se navezal še na nekaj, kar je omenila Gezine, gre za sodelovanje med koordinatorji čeprav že vem, da bo Brian rekel, da sodelovanje med koordinatorji zelo dobro, ampak eh, jaz mislim, da bi se ti moral boriti, eh, morda mora priti kdaj tudi do kakšnega konflikta. Vsakič, eh, vsake toliko si moraš pač priboriti svoje, se veš, kako je. In pa še mednarodna pomorska organizacija, veliko navigacije ima mednarodno razsežnost. In zato me zanima, ali sodeluješ s to pomorsko agencijo, organizacijo, ali pa je to izven tvojih pristojnosti. In pa še uredba o pristaniščih, s tem se sedaj tukaj ukvarjamo v odboru, E, torej, tukaj gre za vprašanje konkurenčnosti med posameznimi pristanišči. Ali bi lahko kaj več povedal tudi o tem, ki ste le naslednji? Well, hello, Brian. Ja, Brian, pozdravljen. Zelo dobro izgledaš, e, vesel sem, da te spet vidim. Imam samo dve enostavni vprašanji. In sicer, prvič, Zanima me, kako pomorske avtoceste vključujejo tudi vidik teh mm, ladijskih prevozov na kratke razdalje. In pa drugič, kako lahko čezmejno sodelovanje posameznih pristanič prispeva k večji učinkovitosti pomorskih avtocest. torej naj še enkrat ponovim drugo vprašanje. Kako lahko čezmejna integracija in sodelovanje posameznih pristanič prispeva k večji učinkovitosti pomorskih avtocest? Si me slišal? Super. Hvala, George Pach. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hvala tudi sam, lepo pozdravljam Briana. Vsi ti pozdravi so seveda znak za to, da si bil v našem odboru zelo priljubljen in to še vedno si. No, zdaj smo govorili o logistiki, financiranju infrastruktur in tako naprej. In eh, mene pa predvsem zanima ta tretja točka, ki si jo omenil, namreč upravljanje prometa in eh, ta človeški vidik. Vemo, da nam manjka strokovnjakov v celotnem prometnem sektorju, ne samo v pomorskem sektorju. Uh, potrebujemo um, Vietnamce, Filipince, ki lahko delajo kot pomorščaki. No in zato se mi zdi pomembno, da bi pomorski sektor za to področje razvil neko skupno strategijo. Zanima me, če že obstaja uh, kakšen, kakšne pobude na tem področju. Kako je torej s tem velikom človeških virov v pomorstvu? Hvala lepa, Lucy Anderson je naslednja. Hvala lepa, Brian. Eh, super je, da si tukaj, zlasti tisti iz Združenega kraljestva smo te zelo veseli. Na hitro. Mm, želela bi se navedati na to, kar je povedal Ismail, kako pomembno je to vprašanje financiranja. Zanima me, kako ti gledaš na vse skupaj, kako bo prihodnost, ogledala sem si. Um, tudi britanske projekte in dobro je, da so sedaj dobili eh, sredstva iz tega premostitvenega sklada, to smo res potrebovali. Eh, zanima pa me tudi razvoj eh, megaladi. Kakšni so trendi na tem področju in kako bo to vplivalo na splošne cilje pomorskih avtocest, zlasti, ko gre za vprašanje vzdržnosti. Tukaj obstajajo tako pozitivne strani, kako tudi negativne strani. In pa nas ne vežem še na to, kar je povedala um, Teresa o človeških virih, o kakovostnem zaposlovanju. No, eh, in tudi sama mislim, da bi morali usposabljanje človeških virov vključiti v to strategijo. Zanima me pa tudi kako je za drugimi vidiki človeških virov. Parlament je prejšnji teden glasoval o podaljšanju kolektivnih pravice za pomorščake, ampak še vedno imamo eh, ta problem eh, plov beladi pod eh, državami zastav, ki imajo največ pravic, najbolj ugodne pogoje. Kolegi že dalj časa razmišljamo o tem, da bi organizirali seminar o socialnem napredku na področju pomorstva. Zanima me tvoje poglede na to. Dominik Rike. Najlepša hvala, pozdravljen, da ti pravim. Politično to ni ne vem kako zanimivo, ampak sam sem bil a, pet let v odboru, ki je predsedoval on, am, tako da sem zelo zadovoljen, da ga zopet vidim. Eno vprašanje imam, ne razložim inicijativa Marko Polo, ki je bila sprejeta v preteklosti, se je vrtela okoli iste teme in sicer pomorska povezava med državami članicami Evropske unije. Problem, problem pomorskih avtocest je ta, da imamo dva vidika tule. Prvič infrastrukturo, zlasti prestanišča. Gre za uh, zmogljivosti, da pač pristanišče zagotovimo primerne zmogljivosti eh, za pretovarjanje. V sklopu Marka Pola pa smo videli, da so včasih eh, problemi tudi na samih ladjah, pri opremi na ladjah. Ali, so, ali je ta projekt pomorskih avtocest samo nadaljevanje z istimi sredstvami in z istimi ladjami mednarodnega pomorskega prometa, ki štarta v Evropski uniji oziroma ali bodo ladje potrebovale specifično opremo, zato da bodo sodelovale v sklopu, v sklopu projekta pomorskih avtocest. In če ja, a imamo za to potem tudi sredstva? CEF v okviru pač projektov, ki jih lahko odobri, ne predvideva, ne predvideva nič za opremo ladi, za presnišča, ja, za ladje pa ne. Morda sredstva glede goriva, ampak za ladje kot take pa nič ne predvideva. Torej, zanima me, če nam bo CEF omogočil, da tudi ladje opremimo z pač opremo, ki je potrebna in ustreza vseh, vsem specifikacijam tega projekta. Jackie Foster. Um, Hvala lepa, res je lepo, da je Brian danes tukaj, kot da sploh ne bi nikoli odšel. Brian, ne vem, če je to nujno del tvojega dela, ampak vseeno bi želel o tem spregovoriti, kaj ti veliko časa. Ehm, sem že preživela ob, ob, v različnih evropskih pristaniščih in eh, opazila sem nekaj, kar ima opraviti tudi z odborom ITRE. Gre za direktivo o žveplu. Ta je bila zelo, zelo kontroverzna, kajti veljala naj bi za Severno more, ne pa za Sredozemlje in tako naprej. No, takrat so številna podjetja porabila milijone za to, da bi ustrezno opremila svoje pristanišče v skladu s to direktivo. In potem pa imamo tukaj še direktivo o čistih vodah, s tem se ukvarja general, generalni direktorat za okolje in zdi se, da je tukaj nastal nekakšen konflikt in sicer naslednji, če lahko na to pozriš svoje službe. Torej, imamo industrijo, ki spoštuje direktivo o žveplu in je za te namene vložila veliko denarja. V Evropski uniji pa obstajajo določena pristanišča, ki izkoriščajo lokalno zakonodajo, ne morejo uporabiti te na, teh naprav za to, da bi napravili ta prehod pri gorivih in Razlog za to naj bi bil ta, da direktiva o čistih vodah ima prednost pred direktivo o žveplu. To me spominja na nek dogodek izpred nekaj let. Eh, se pravi, veliko podjetij je investiralo v čistilne naprave, spoštovali so torej to, kar smo mi od njih zahtevali in sedaj smo jih pustili na cedilo, ker nihče ni pravzaprav premislil o tem, kako bi naj se skupaj sploh delovalo. Jaz sem na to že začela opozarjati v imenu industrije in uh, mislim, da bi se tega vprašanja moral ločiti tudi generalni direktorat za okolje. Zato, da uh, Brian, ne pričakujem, da mi boš sedaj odgovoril na to vprašanje, ampak vseeno se mi zdi, da je to problematično. Uh, te protislovne direktive, lokalna zakonodaja in tako naprej. Mi imamo eno izmed največjih komercialnih eh, pomorskih industrij na svetu in zato bi morali upoštevati tudi takšna protislovja. Hvala lepa, sedaj sem se tudi jaz uvrstil na seznam govornikov, Brian, tako kot si ti to vedno počel, no jaz, verjetno ti je jasno, kaj bom vprašal. Očitno med predsedstvom odbora in eh, koordinatorjem za pomorski promet obstaja posebna povezava. Tvoj predhodnik Paolo Kosta je kasneje postal šef. Nekega uh, pod neke organizacije, ki je poskrbela za to, da se daj posamezna pristanišča sodelujo med seboj. No, mi tukaj skrbimo za evropsko raven in če si ogledam stanje v moji državi, potem na zvezdni ravni nimamo možnosti urejati pristanišča, ampak je to v pristojnosti posameznih regij zato smo predvideli pristanišče tudi v Vilemshafnu, ker velike ladje pač niso mogle oditi, pristajati v Hamburgu. No, sedaj je to pristanišče gotovo, ampak Hamburg sedaj pravi, ne, mi bomo preuredili Elbo, zato da ta te ladje ne bodo šle v Williamshafen, ampak bodo prišle v Hamburg. In če bi to bilo v zvezdni pristojnosti, bi se odločili za to pristanišče ali ono pristanišče, kajti da imamo sedaj dve pristanišče, je nesmisel. Eh, no, eh, je pa to, ta projekt za poglabljanje Elbe dobil, sredstva, dobil evropska sredstva in meni se to zdi trošenje denarja, kako torej bolje urediti to področje druga točka, ki se mi zdi izredno pomembna. Pomorski promet na odprtem morju eh, je takšen, da ladje tam eh, uporabljajo tudi nafto, ki imajo iz naprave za izgorevanje nafte brez filterjev in to seveda povzroča oznesnaženje na morju um, no, z takšnim gorivom sicer prihranimo nekaj denarja, ampak stroški za okolje so pa zelo visoki. Če bi imeli filterje, bi bile emisije bistveno nižje, bi pa imeli zaradi tega nekoliko večje stroške za uh, promet na odprtem morju. Uh, torej, kako bi ti uh, tukaj postopal? No, sedaj pa pravim, ti dajemo še čas za odgovore. Izvoli. Well. No, naj najprej odgovorim gospodu de Grandešu. Ko smo začeli naše delo. Ko smo se vprašali, kako logistično povezati pomorske avtoceste z drugo infrastrukturo, smo morali najprej razmisliti o tem, kako urediti promet. In menili smo, da je treba povezati predvsem železnice in pa pristanišča in ulagati v ta področja. Kajti, kot sem že povedal, nič nam ne pomaga, če imamo čudovita pristanišča, čudovito infrastrukturo, če potem uh, tovorni promet pristane v prometnem zamašku 5 km pred pristaniščem. Zato smo skušali pri našem delu upoštevati te vidike, uh, skušali smo poskrbeti za to, da bi ta prevozni promet bolje stekal. Ko smo se posvetovali z udeleženimi strani, smo ugotovili, da obstaja problem predvsem pri prevozu iz tovarn do pristanišč. Tukaj moramo zagotoviti, da bo promet gladko tekel. potem še nekaj besed o okolju. No, o tem bi lahko govorili ure in ure, ampak zdi se mi, eh, eh, je ta problem pereč predvsem v eh, baltskih državah, ki so bile prisiljene investirati investirati v okolju prijazne ukrepe. Sedaj so tukaj zelo napredne, zlasti pri problemu žvepla. E, tam imamo sedaj najniže osebnosti žvepla v Evropi, no pri sredozemlju tega še nismo dosegli, ampak verjetno bo tudi sredozemlje postalo k malu območje za nizko z nizko osebnostjo žvepla, eh, treba je ustrezno opremiti ladje, druge facilitete in tako naprej. I, I'm, I'm glad that uh, I've uh, got the message across that we need more money. I'm, I'm sure my. Dobro je tudi to, da ste slišali ta moj poziv k uh, večjemu financiranju. Vem, da bodo to uh, ponovili tudi moji kolegi, ampak eh, no, mi smo pač eh, bili izmed. Bili med zadnjimi izpostavljeni kot služba, zato smo prišli, ko je vse že bilo uh, porazdeljeno, sa sredstva so že bila prerasporejena in ne vem, kako tukaj pač prodati najboljše argumente. Smo pa sprejeli nekaj zelo dobrih, smo pa morali zavrniti nekaj zelo dobrih projektov, ker pač nismo imeli na voljo dovolj denarja. Zato bi bilo morda smiselno nekako bolje prerasporediti ta sredstva, ne nujno zvišati to splošno količino sredstev potem ti en ti. No, to je seveda nekaj enkratnega. To je zelo pomembno za evropsko prometno politiko. Spomnim se, ko smo prvič se lotili TNT-ja leta 1999. Takrat je vsak poslanec eh, forsiral svoj eh, projekt, eh, recimo tudi na Škotskem smo imeli takšen projekt. Ampak tukaj pač ne moremo sprejeti vse projekte, tukaj moramo sodelovati z državami članicami, prisluhniti njihovim državam, eh, prednostnim nalogam in potem eh, izbrati določene projekte. Mislim, da nam to že dobro gre, ampak problem je v tem, da takrat še nismo govorili o pomorskih avtocestah. Sedaj pa govorimo o pomorskih avtocestah in so pomemben del vsega skupaj, ampak so kot nekakšen dodatek Eh, skratka, najprej omenimo vse drugo, potem pa rečemo, aha, potem pa so tukaj še pomorske avtoceste. In nihče na začetku sploh ni vedel, kaj to pomeni. Sedaj upam, da smo vse skupaj že nekoliko bolje predstavili javnosti. Sam sem rekel kolegom tudi, da se bom jaz ukvarjal za pristanišči, potem se bomo. Eh, ukvarjali z povezavami med vašimi koordinatorji in pristanišči, prerasporediti sredstva. Mislim, da bi to bil najboljši način. Na ta način eh, bomo dobili večjo prepoznavnost pristanišč in pomorskega projekta. Strateška pozicija Evropske unije, tukaj se strinjam z vami, ko sem prvi nastopil to službo, sem uh, razmislil o tem, da moramo bolj razmisliti o naših strategijah, o naših strategijah do tretjih držav, Severne Afrike, Moldove, Ukrajine in tako naprej. No, potem se je na sceni pojavil TTIP, zato smo morali začeti razmišljati vse o ZDA, Kanadi in tako naprej. Imamo projekte z Egiptom, z Jordanijo, z Palestino, imamo koridor svežega sadja, z Italijo in potem naprej z vlakom v Evropo. No, sam sem pri. Pri vsem skupaj sem zagotovil tudi, da smo palestinske izdelke prodali kot palestinske izdelke, ne pa kot izraelske izdelke iz okupiranih območij. Tukaj poteka še nekaj drugih eh, projektov, ampak skratka, bistvenega pomena je, da sodelujemo s tretjimi državami, kajti ne moremo imeti pomirskih, pomorskih poti, ki so enosmerne. Vedno imamo na drugi strani še nekaj drugega in to so včasih tretje države. Robert, strateške investicije so ena milijarda v treh letih za temi razpisi. No, in ob tem se kvalificira vsako pristanišče, ki je znotraj TNT. Eh, Vse mimo recimo Roštok, ta se kvalificira in pa potem ta skupna pristanišča na finskem in na švedskem. Tudi ta pristanišča se kvalificirajo. Torej vsa pristanišča, ki so znotraj TNT. No in na Baltiku je bil to velik izziv, hkrati pa tudi priložnost za to, da smo ukrepali. In potem smo ukrepali. Uh, uspeli smo spodbuditi tudi uporabo alternativnih virov energije v Baltskem morju, v tekočinjeni plin in tako naprej temu so se potem pridružile vse države v sredozemlju. In mi smo te projekte pač najbolje podprli, ukolikor je to v skladu z našimi pravili. Panama Canal is, is there already. It's, it's, there's, there's Panamax ships. No, Panamski kanal. Imamo 20 tisoč, 3 tisoč TU-jev načrtovanih. Od Kitajske do Evrope. Zato je vedno postavi vedno bolj pomembno, da rešimo tudi problem uh, eh, ladi na krajše razdalje. Kajti te uji lahko grejo kamorkoli, potrebujemo pa alternative za ta, te prevoze na kratke razdalje. Tesine. Integrirana pomorska politika. No, moram priznati, da sem tukaj se popolnoma spreobrnil. In sedaj mi je to vprašanje pomorskega prometa izredno pri srcu. 90 odstotkov zunanjega prometa namreč poteka po morju. Ampak samo 10 odstotkov sredstev gre v pomorski promet in to je nesmisel in to bom vedno znova ponavljal. Pri pomorskih avtocestah imamo naslednje težave. Najprej spok nas sprejemajo naši uh, sokoordinatorji, eh, šele na kakšnem 12. sestanku smo vsi bili pripravljeni prisluhniti. No, sedaj pa so se stvari nekako izboljšale, sedaj bolje sodelujemo. Potem uh, sodelujem tudi s Karlo Pejs o No, z, recimo na področju notranjih pristanišč. Ja, potem koordinirane strategije za posamezne regije in povodja. Ja, to skušamo usklajevati. Imamo probleme z določenimi državami članicami. Ja, tudi, čeprav jih ne bom sedaj poimenoval, imamo pa probleme zlasti v um, teh posameznih umestnih državah, kajti hočejo vsa sredstva porabiti za železnice. In tukaj je bilo pač potrebnega nekaj pri pričevanja. Elen, uh, učekočinjeni plin in čistilne naprave, nam so ljubše hibridne čistilne naprave, o tem smo razpravljali tudi z EMSO in pa najbolj oddaljene regije. Jaz 14. septembra, ne, oprostite, 20. septembra bomo imeli konferenco na Balearih o obrobnih regijah oziroma o tem, kako bi te regije povezali z projekti pomorskih avtocest. Pardon? Little, uh, Mrs. Cullen, I don't want to leave them. I don't leave everybody so disappointed. No, vsi ste razočarani. Uh, usklajevanje, to podpiramo. 14. in 15. septembra se bom odpravil tja. In poskušal bom biti čim bolj jasen. No, tja se bomo vsekakor odpravili. V severnih vodah je zanimivo naslednje. Dogaja se veliko stvari, uh, Eh, kar sploh ne bi mogli verjeti, sam nisem mogel verjeti. Kako, kako izvajati ladijski promet po zimi eh, z, z ledolomilci? Naprimer, tu, treba, tu morajo sodelovati Finci, Švedi, različne službe, ki eh, jih podpiramo mi, ko upravljajo te ledolomilce. In potem je tu tudi Baltsko morje. Ste pa podali dober komentar nadzor direktive. Ni dobro, če eh, direktiva nam nič ne pomaga, če je nihče ne spoštuje. Tudi v prometu ne moramo imeti nikakršnih predpisov, če jih policija ne nadzoruje. Z EMSO smo se dogovorili o projektu, kjer poskušamo pridobiti organe, mm, ki bi nadzirali izvajanje te direktive. Finci in Švedi se s tem že ukvarjajo, treba pa je pridobiti še več pribalskih držav ter tako zagotoviti, da se direktiva o osebnosti žvepla ustrezno izvaja in spoštuje. Govorili ste o kopenskem prometu. No, vemo, da nismo povsod ustrezno sodelovali. No, eh, ladijski promet na kratke razdalje, to je na vrhu naših prioritet. Pred kratkim sem spregovoril na konferenci v Köbenhavnu, ki je bila posvečena prav temu. Prisluhnili smo eh, komentarjem, kaj potrebujemo na tem področju in tako naprej. Ampak ladijski promet na kratke razdalje je gotovo pomemben. Po mojem mnenju je to katalizator pri pomorskih avtocestah, če sem iskren. Ladijski prevoz na kratke razdalje je tisto glavno gonilo, glavna gonilna sila pri pomorskih avtocestah. Seveda obstaja še kar nekaj dela, ki ga je treba opraviti, tre, potrebne so naložbe v tekočin in zemljski plin, eh, naložbe v uporabo metanola, no pri vsem tem smo vključeni. Pa tudi pristaniški objekti za sprejem eh, ladi in tako naprej. Treba je gotovo prenoviti pristanišča po Evropi in jih oživiti. Liverpool in druga pristanišča na Atlantskem loku. Pogosto sem dejal, pri, ko so se potekala pogajanja o TTIP-u, je Liverpool oziroma Anglija, eh, druga pristanišča v Angliji na napačni strani države. Tudi Dublin se želi vključiti v, v to. No, usposabljanje je ključni del. Pri usposabljanju že opravljamo veliko dejavnosti, ne gre pa le za klasično usposabljanje pomorščakov, temveč tudi pomorščakov na eh, križarkah, recimo, da vedo, kaj, zgodi, kaj narediti, če gre kaj narobe. Komunikacija, seveda, komuniciramo z vsemi, če le lahko. Glede tega smo zelo odprti. Eh, brošura je zame bolj vodnik kot kaj drugega. Podrobnosti študij, ki Eh, jih izvajamo in rezultate, katerih bomo predstavili čez šest mesecev, tam bodo vse podrobnosti, ki jih želite, podrobnosti o projektih, naprimer. Brošuro sem vam eh, dal kot le nekakšno, nekakšno smernico. Vse, vse glavne podrobnosti pa bodo zajete v rezultatih študij. Kale. To je glavni primer v Združenem kraljestvu ladijskega prevoza na kratkega razdalje, ki ga podpiramo v Baltskem morju, tudi obstajajo podobni primeri. Vaso, Umea in tako naprej. Upravljanje prometa, George je spregovoril o tem, no, tu se pojavljajo težave, Pri Rokavskem prelivu smo to podrobno preučili, tam obstaja določena vprašanja pri upravljanju prometa. Želeli smo zagotoviti ustrezno upravljanje prometa z sistemi za upravljanje prometa, financiranje, lusija, eh, ladje postaja vse večje, trg zahteva, da so ladje vse večje in večje. Zanimivo pa je, da se stroški zabojnikov iz Kitajske v Evropo zdaj stanejo 200 dolarjev, kar pa ni trajnostno. Če, vzame, če prepeljete za bojnik iz Šanghaja v Rotterdam, vas to stane 200 dolarjev. In enako vas stane, če ta zabojnik prepeljete iz Rotterdama prek Rokavskega preliva. Pravice pomorščakov, s tem se prav tako podrobno ukvarjamo, vendar pa so tu največje težave eh, države, kjer so pogoji veliko ugodnejši. Vendar to usmerjajo tudi mednarodni sporozumi. Dominik Marko Polo zagotavlja subvencije. Mi pa ne, mi zagotavljamo nepovratna sredstva projektom. iz Španije, v, v, povezava med Španijo in Francijo je, ni bila uspešna in francoski minister je to povedal. Mi zagotavljamo nepovratna sredstva specifičnim projektom, Marko Polo pa je zagotavljal določene subvencije. Čista voda, Jackie, hibridni skrabari oziroma Eh, čistilne naprave. Na tem delamo tudi pristaniške objekte za sprejem. Zazemamo se za eh, spremembo pri uporabi čistilnih naprav, teh skraberjev, torej da so ti zaprtega tipa in da se iz slake ne eh, spuščajo v vodo. No, obstajajo tudi drugi dobri projekti, eh, kamor so vključena severno-jadranska pristanišča. Kaj je naša ključna prednostna naloga v vseh državah članicah? No, soočamo se s težavami v državah članicah. Če mi lahko pri tem pomagate, mi boste uh, storili ogromno uslugo. Zanima me, uh, zakaj se lahko to vrnjak odpravi čez mejo brez različnih kontrol, če pa nekdo želi prepeljati ladjo iz Španije v Veliko Britanijo, mora izvajati predpise iz uredbe o pristaniščih, carinske predpise in tako naprej in tako naprej. To se meni ne zdi prav. Hamburg, uh, Ilhamshaven, na. No. Elbi. No, tu še čakam na odzive. Se opravičujem, ker sem govoril toliko časa. Hvala za pozornost. Brian, Brian najlepša hvala. V petih letih kot predsednik se mi zdi nisi nikoli imel priložnosti tako dolgo govoriti kot danes eh, in eh, verjamem, da si izkoristil priložnost. Hvala za to, da si odgovoril na vsa vprašanja, tako kot smo si želeli. Mm, Pazi vsi, da smo vsi zelo veseli, da si nas danes obiskal in veselimo se že tvojega prihodnjega obiska. Veliko uspehov v prihodnje, Brian. Okay, wir schließen jetzt die Sitzung an. Tako današnja se je zaključena, zdaj pa bo potekalo srečanje oziroma sestanje koordinat.